delu opravljenem v okviru programa EP Just in želimo okrepiti tudi pravosodni sistem. Hvala lepa. Komisar. Hvala lepa, komisar Dali. Prejeli smo skupaj sedem predlogov resolucij, s tem smo zaključili razpravo, glasovanje bo potekalo ob zaključku današnje seje. Sledi razprava o položaju etničnih manjšin v Iranu. Najprej dobijo besedo avtorji besedila kot prvi kolega. Paška, ena minuta. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar. Iranski politični predstavniki imajo že lep čas težave s poštovanjem mednarodnih standardov človekovih pravic. Etnične manjšine trpijo zaradi radikalne islamistične politike, ki jo vodi ta vlada. Naš poziv iranskim oblastem pa je, da se spoštujejo pravice manjšin eh, pri, v, pri uporabi svojih jezikov tako v zasebnem kot javnem eh, življenju. Prav tako eh, moramo dovoliti manjšinem, da prakticirajo svojo vero in preprečiti pregon teh manjšin. To je pomembno. Prav tako je to pomembno, saj kljub arogantni drži iranskih oblasti, ki nič ne storijo, vedo, da evropske in eh, evropske oči in eh, oči sveta ostajajo oprte v njih in da bodo za to morali prevzeti odgovornost. Hvala lepa. Kolega Paška, sledi kolega Tavareš, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gre za zaskrbljujočo temo manjšine v Iranu. Razmere so zelo resne in se celo poslabšujejo. Politične razmere v tej državi so že tako ali tako zapletene, eh, že kar zadeva večino. Tudi njihove pravice se kršijo, eh, se jim odrekajo, ko glasujejo na volitvah, na volitvah katerih rezultate se ponareja. Še huje pa je, če ste v Iranu etnič, pripadnik etnične manjšine, lahko pristanete v zaporu, čaka vas dolga kazen in ste še v slabšem položaju kot večinsko prebivalstvo. Pravosodni sistem je popolnoma uh, nestrpen proti manjšinam. Ženske pripadnice manjšin se obravnava še slabše kot sicer ženske v Iranu. Tudi kakovost šol v manjšinskih območjih je uh, še slabša kot eh, večinske šole v Iranu. Tako da so razmere zelo zaskrbljujoče. K temu pa je treba dodati še to, da se vse, ve, vse bolj uporablja smrtna kazen v Iranu, tudi se preganja zaradi domnevnih zločinov, zaradi spolne usmerjenosti. Prav tako se usmrča zelo mlade ljudi. Zato je potrebno prekiniti to vrstne eh, zlorabe, čeprav imamo zelo malo upanja, da bo iranska vlada temu prisluhnila. Pomembno pa je, da iranska vlada vsaj premisli o svojem početju in da premisli o tem, kar se je s to vrstno prakso. Iranski režim tu namreč eh, lahko sproži velik preobrat in bojim se, da bo ravno zaradi te vrstnih razmer nekaj dne prišlo do preobrata v tej državi. Hvala lepa za eno minuto, da bi besedo gospode Kajzer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Iransko prebivalstvo je samo polovično persijsko, ostalo pa so druga ljudstva, druge etnije. Odbor proti Rasne diskriminacije pri OZN je že izpostavil problem izključevanja teh eh, številnih manjčin. Naj povem, gre za Arabce, Azerce, Turke, Baločije, eh, in Turke in Turkmene. Tu pa je tudi majhna skupina arabskih avazijev, ki so samo eden od eh, problemov etničnih manjšin. Ta skupina, o kateri govorim, se imenuje Mladina 15. aprila. Skupina je bila ustanovljena leta 2005. Vsako leto aprila pripravijo demonstracije. Leta 2011 se je zdelo, da so eh, zaradi teh eh, demonstracij ubili 15 oseb, več je bilo ranjenih. In to, o čemer govorimo v tej resoluciji, je šest pripadnikov Avazijo, ki so zdaj v zaporu. Morali bi jim soditi, informacije je zelo težko dobiti o teh primerih, kajti zadeva bolj ali manj kroži po socialnih omrežjih, ampak vendarle mislim, da v točki 3 dejstvo, da jih eh, osebno imenujemo in da pozovemo k poštenemu sojenju, predstavlja nekaj zelo pomembnega. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica De Kajzer. Naslednja je gospa Šake, minuta in pol. Hvala, predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Lahko rečemo, da vsi Iranci živijo v kulturi državnega nasilja in da na vsakodnevni bazi te žalostne realnosti pa mislim, da ne sme zamegliti dejstvo, da se začenjajo pogajanja o jedrskem vprašanju prihodnje tedne. Tisti, ki menijo, da Spremembe v Iranu morajo priti in bodo prišle strani iranskih ljudi. Za njih so človekove pravice strateško vprašanje in, ga, in jih nikoli ne moremo uh, zamenjati v trgovini za jedrski program. To še posebej velja za etnične manjšine. Manjšine v Iranu so žrtev diskriminacije in uh, nasilja. Uh, miroljubni demonstranti pristanejo v zaporu, uh, sojenja ne spoštujejo nobenih standardov, uh, mednarodnih standardov. Prav tako vemo, da so iranski zapori zelo težki. E, mučenje, posilstva, usmrtitve so široko razširjena in pojavi. To, po, to obsojamo. E, še bolj pomembno pa je, da iranske oblasti pozivamo naj se držijo svojih lastnih zavez, ki so zajete tudi v njihovi ustavi. Ženske, ki niso perzike, so dvojno diskriminirane, saj so članice diskriminiranih skupnosti in tudi ženske. Eh, in se soočajo z zakoni, ki izredno omejijo njihove pravice. Pozivamo iranske oblasti, da izpustijo vse eh, aktiviste, ki so trenutno v zaporu zaradi miroljubnega eh, zagovarjanja svojih pravic. Prav tako pozivamo, da se omogoči manjšinam, da uporabljajo svoje jezike v javnosti in v zasebnosti in še posebej, da se omogoči izobraževanje v teh jezikih v skladu z ustavo Islamske republike Iran. Hvala, kolegica Šake. Naslednja je kolegica Korhola, ena minuta. Kitoksia. Hvala lepa. Dve leti sta že menili, odkar je bil bit eh, znan kurdski, iransko-kurdski učitelj. Njegov morilec je bil obsojen na štiri leta zapora. To je še primer Marilyn Pura in eh, drugih oseb, oseb, ki so bile obsojene apostazije, se pravi, da so opustile svoje, svojo vero in da so to vero oskrunile. Danes je islamsko pravo tam zelo uh, nejasno interpretirano in to omogoča oblastem, da praktično počno, kar hočejo. V Iranu imamo tudi tri verske manjšine, vključno z judovsko in krščansko, arabci, kurdi, azeri, baluči. To niso priznane verske manjšine, za razliko od ostalih, čeprav so prisotne. No, to so osebe, ki tudi v parlamentu ne morejo izpovedovati svoje vere, čeprav je to zaščitena kategorija po vseh standardih. Hvala lepa, gospod Korhula, sledi gospod Veržijat, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pred nekaj dnevi so iranski kurdi obeležili drugo obletnico smrti mladega 31-letnega učitelja, ki so ga obesili po, 31, po 4 letih eh, zapora, ker naj bi bil eh, sovražnik Boga. Prav tako so pred nekaj eh, dnevi priprli šest avazijo, o tem je govorila kolegica De Kaiser. Šlo je za to, da so branili pravice manjšine, ki ji pripadajo in da so obeležili umore, ki so se zgodili v tej eh, manjšini, ko je prišlo v preteklosti do demonstracij. Prihaja do kršitev med vsemi eh, manjšinami v tej državi. Ni dobro biti pripadnik kulturne ali eh, verske manjšine v Iranu. Prav tako ni dobro biti ženska v Iranu. Prav tako se zdi, da se število smrtnih kazni vse bolj eh, povečuje in se vse bolj uporablja tudi pri mladoletnih. Zato sprejemamo resolucije. Zakaj? Brez dvoma zato, da bi imeli dobro vest do naslednjič. Vsi vemo, da iranske oblasti tega sploh ne upoštevajo. Kljub temu pa je toliko drugih tem, o katerih bi lahko govorili, bolj koristno. Naprimer, da bi eh, obsodili to, da je bila gospodina Zana v Turčiji obsodena na deset let zapora zaradi tega, ker je prejela Saharovo nagrado. Hvala lepa, kolegica Veržija. Naslednji je kolega Vojčehovski, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, škoda, da Iran, država s tako dolgo tradicijo, zgodovino, s prelepo kulturo, ta velika, pomembna država, je to država, ki danes. Eh, vladajo oblasti, ki ne spoštujejo temeljnih pravic, ki ustrajajo probleme v mednarodni skupnosti, v mednarodni skupnosti zaradi svojih eh, jedrskih ambicij, predvsem pa gre za oblast, ki je represivna do svojega lastnega eh, prebivalstva eh, in preganja ne le kristjane, ampak tudi etnične mašine. No in na to se moramo odzvati. Ne moremo storiti prav veliko, kajti iranske oblasti so zelo Eh, gluhe do glasov, kritičnih glasov, ampak eh, to še ne pomeni, da moramo utihniti, moramo dati jasno sporočilo, da se ne strinjamo s to vrtnim postopanjem, da to obsojamo. Prav tako mislim, da moramo aktivno podpirati iransko opozicijo eh, in to je, mislim, da prava smer izvajanja pritiska na iranske oblasti. Hvala. Hvala lepa, kolega Vajčehovski. To so bili avtori, zdaj pa prehajamo na govornika v imenu političnih skupin. Prvi je gospod Posled Minuta. Kolega Posled, beseda je vaša. Gospod predsedajoči, Iran pogosto razumemo kot monolitsko strukturo, kot šiitsko entiteto, ampak Iran je država več narodnosti, tudi država več veroizpovedi. Tam je krščanska mašina, ki je gre relativno dobro. Uh, drugi so žrtve represije, kot naprimer eh, Asirci ali armenski eh, kristijani. Prav tako nešiitski muslimani trpijo tudi drugi in eh, zato je zelo pomembno, da Iran razumemo celostno in da poskrbimo za to, da tudi verske manjšine tam dobijo ustrezno zaščito in podporo. Za razliko od predgovornice pa sem vsega kar mnenja, da je smiselno redno obravnavati Iran. To smo vedno počeli tudi z bojda monolitskim vzhodnim blokom. Zdaj imamo svobodno Evropo. Nekega dne bomo imeli tudi svoboden Iran, kjer bo do vsa ljudstva, vse veroizpovedi lahko skladu z staro tradicijo živeli v miru in delovali tudi kot naši partneri. Hvala kolega Poselt, sledi kolegica Ojuland, ena minuta. Gospod predsedujoči, kršitve pravic manjšin v Iranu nikakor niso presenečenje. Uničujoče razmere na področju človekovih pravic v državi so bile predmet razprav in poročil v Evropskem parlamentu že večkrat. Pozivamo oblasti, da naj odpravijo vse oblike diskriminacije, prav tako jih pozivamo, da naj dovolijo svobodo združevanja in veroizpovedi in eh, izpustijo aktiviste pripadnike manjšin iz zapora. Žal že zdaj vemo, da naše resolucije sploh ne bodo upoštevali, kar se dogaja že več let. Zato bi namesto tega spodbudila Evropsko unijo naj vstopi v dialog s opozicijskimi skupinami v Iranu in v tujini in jim pomaga pri njihovem delu pri zamenjavi fundamentalističnega režima. Sprememba v Iranu se bo verjetno zgodila od znotraj. Mi pa moramo uporabiti priložnost, da opolnomočimo demokratično razmišljajoče Irance, da ta proces pospešimo. Hvala. Hvala lepa, kolegica Ojuland. Sledi kolega Grubarčik. Hvala, gospod predsedujoči. Iran je država, o katerem je oblast kršitve človekovih pravic in nasilje eh, opredelila kot eh, svoj razlog obstoja. Prihaja do številnih kršitev, do številnih eh, usmrtitev. Ni enostavno biti katolik v Iranu, kajti dokaj lahko izgubite življenje. Evropska unija, katere korenine temeljijo na krščanstvu, nosi obveznost, da ubranite ljudi in zato mora spregovoriti proti razmeram v Iranu pravico do veroizpovedi je eh, temeljna človekova pravica in iz nekakšnega naslova ekonomskega, političnega ni možno tolerirati tega, kar se dogaja v tej državi. Zato pozivam komisijo naj stori vse, kar je v njeni moči za zaščito kristijanov v Iranu. Hvala. Hvala lepa, kolega Grobarček. To so bili govorniki v imenu političnih skupin. Sledi pa še kolega Silvestris iz sistema judiciarja della Repubblica. Kar zadeva Iran, 600 oseb je obsodila njihova pravnosodna struktura. Prejeli so številni državljani tudi številne kazni, ki če jih seštejemo skupaj, predstavljajo več kot 4000 mesecev v zaporu. Iran še vedno ne posreduje podatkov glede manjšin. Ta Islamska republika namreč ne dopušča aktivistom in borcev za človekove pravice, da poročajo o kršenju temeljnih in ostalih človekovih pravic. Informacij ni na voljo, vendar kljub temu, da nimamo na voljo teh informacij, lahko vseeno ugotavljamo, kakšne so težnje v tej državi. Režim še dodatno pritiska na verske manjšine, to je jasno, še posebej, in to bi rad podaril, še posebej na krščanske manjšine. Ne vem, zakaj se vedno tako bojimo zapisati to dejstvo v naših resolucijah. Številni se skrivajo zaradi šitov, predvsem verske manjšine je najbolj strah. Verske manjšine so pravzaprav skupine državljanov, ki so opredeljeni kot drugorazredni. Hvala. Hvala, kolega Silvestri. Sprehajamo na prosto razpravo. Že zdaj vas prosim za razumevanje, da pri tej zelo aktualni temi vas preveč želi besede, tako da vsi ne boste dobili besede. Prvi dobi besedo kolega Sonik, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. V Iranu smo že leta priča kršitev človekovih pravic, diskriminacije manjšin na gospodarskem, etničnem, kakšnem koli že drugem razlogu. Prav tako nas skrbi pregon demonstrantov, ki se borijo za človekove pravice, državljanske pravice, pa tako je Iran država, v kateri se izvaja smrtna kazen in številne osebe, ki niso strojni kakršnega kaznivega dejanja po mednarodnih standardih, ostajajo ogrožene. Prav tako so suniti kurdi v eh, težavah, prav tako eh, se jih eh, obsoja, da škodujejo državi, vešče živijo v strahu pred aretacijo in smrtjo. Mednarodna skupnost mora zato izraziti svojo ogorčenost nad eh, brezpravjem v Iranu. Prav tako je potrebno spremeniti pravno ureditev, da se zagotovi spoštovanje pravic manjšin. Naš parlament je že dvakrat eh, odložil in preložil obisk delegacije v Iranu. Mislim, da bi veljalo vendarle ohraniti stik s to državo. Hvala lepa, kolega Sonik. Sledi kolegica Kreto, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem mnenja, da moramo dati jasno, odločno sporočilo iranskim oblastem glede takojšnje odprave smrtne kazni, ki je bila izrečena proti pripadnikom arabske manjšine. Eh, lahko se zgodi vsak trenutek, da jih bodo usmrtili. Iranska vlada mora tem osebam zagotoviti eh, pošteno sojenje njihove pravice. Njihove družine imajo pravico vedeti, kakšna je njihova usoda. Prav tako moramo obsoditi mučenja v centrih za pridržanje. No in ne nazadnje pozivamo tudi iranske oblasti naj odpravijo smrtno kazen in da naj se odrečejo pregonu etničnih manjšin. Menim tudi, da moramo pri tej temi bolj sodelovati z OZN. Hvala lepa, kolegica Kretos. Sledi kolega Vlaštak, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko govorimo o etničnih manjšinah in njihovih pravicah, moramo omenjati tudi pravice iranskih eh, prebivalcev oziroma Irancev v taborišču Ašraf. 80 eh, tisoč ljudi je v katastrofalnih razmerah, brez sanitarnih, eh, osnovnih sanitarnih zmogljivosti. Zato pozivamo visoko predstavnico in eh, podpredsednico Evropske komisije, baronico Ashton, da pozove k iskanju rešitve za to pereče vprašanje. Hvala lepa, kolega Vlasak. Sledi kolegica Jendrzejevska, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Težke razmere manjšin v Iranu so tesno povezane s pomakanjem svobode veroizpovedi v tej državi. Predgovorniki so o tem govorili, konkretno so govorili o diskriminaciji eh, etničnih in verskih manjšin, še posebej kristijanov. Tega ne bi ponavljala, bi pa podarila, da mene eh, še posebej bolijo novice o smrtni kazni za osebe, ki so spremenile veroizpoved. To vrstne usmrtitve so po mojem mnenju največja kršitev svobode veroizpovedi. To vrstnih usmrtitev ne bi smelo biti. Hvala lepa, kolegica Janžejevska, za zaključek proste razprave. Dobi besedo kolega Skinner mr president uh, veronique de keyser was right when she said iran was not. veronique de keyser ima prav ko pravi da iran ni sodobna družba je muslimanska republika vsi govorniki so že povedali da je zelo nevarno biti etnična ali verska manjšina v iranu lahko podprem ta predlog ki spodbuja univerzalnost človekovih pravic v iranu in sicer preko vseh verskih in etničnih manjšin. Vse skupine danes so povedale, da je število teh manjšin veliko. Težko jih je opredeliti na podlagi velikosti ali verske identitete. Tisti, ki so zamenjali svojo vero, so tudi ogroženi. Njihova prihodnost je negotova, morda še bolj negotova kot prihodnost verskih manjšin. Zato si želim, da bi etnične manjšine čim bolj zajeli v tem dokumentu, zato da bi tudi asirski kristijani in druge skupine vključili v našo izjavo. Hvala. Hvala, kolega Skinner. S tem smo zaključili prosto razpravo. Za zaključek pa dobiva imeno komisije besedo gospod komisar Dali. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani. Iran je seveda mozaik različnih etničnih skupin, ki predstavljajo 40 odstotkov prebivalstva v državi, vsaj toliko. Tudi druge jezikovne skupine obstajajo, azeri, kurdi, turkmeni, paštuni, armenci, gruzici, asirci. Judi in tako naprej. Večinoma se te skupine nahajajo na periferiji, daleč od Teherana, kjer je strnjena vsa moč in oblast. Ustava sicer zagotavlja enakopravnost, ampak osebe, ki so članice manjšine, so vedno podvržene diskriminatornim zakonom in praksam, naprimer zaseganje premoženja in ozemlja, omejevanje, ko gre za izražanje vere, je prepričan doživljajo kršene človekovih pravic, ne zaposlujajo jih v državni upravi. Poleg tega so v tej državi številni zaporniki zaradi vesti, številni novinarji v državi še vedno izvajajo smrtno kazen, ne zagotavljajo človekovih in državljanskih pravic, prepovedano je gibanje v državi. Poleg tega te manjšine nimajo dostopa do naravnih verov, ki se nahajajo v območju, kjer živijo, naprimer v Azerbajdžanu in tistem delu prebiv območja so naprimer količine vode in tako naprej. Evropska unija je seveda izrazila svojo zaskrbljenost tudi na ravni Združenih narodov. Generalna skupščina je objavila resolucijo novembra leta 2011 prav na to temo. Odbor za odpravo rasne diskriminacije pri Združenih narodih je prav tako obsodil diskriminatorne prakse, ki jih izvajo v tej državi. Evropska unija nima selektivnega pristopa do tega vprašanja. Evropska unija deluje na podlagi svojega načelnega stališča, poleg tega pa je v njenem interesu, da se zaščitijo pravice oseb, ki pripadajo manjšinam in sicer posod po svetu. Iran nas še vedno zelo močno skrbi, tako kot druge države, tudi mi spremljamo stanje v tej državi, zlasti, ko gre za diskriminacijo in zatiranje na podlagi verske, spolne in druge identitete. Evropska unija je v zadnjih sklepih sveta tudi obsodila to vrstno zatiranje verskih in etničnih manjšin. Uporabili smo in še vedno uporabljamo vse instrumente, ki jih imamo na voljo za osveščanje. Iran pa pozivamo, da spoštuje načela enakopravne obravnave in nediskriminacije. Tudi v drugih primerjih ravnamo enako. Evropska unija in Uraz Združenih narodov za človekove pravice sta iz, podala izjavo glede kršenja človekovih pravic. Sprejeli smo tudi posamezne ukrepe pri izoliranih primerjih. Junija smo izvedli tudi ukrep v Teheranu zaradi tega, ker so štirim kurdskim Irancem naložili smrtno kazen. Istočasno smo se pritožili tudi, ko so zatirali pravice verskih in etničnih manjšin. Gospa Eštenova je večkrat podala izjavo glede negotovega stanja, v katerem se nahajajo bahajska manjšina in drugi. Evropska unija je seveda še vedno pripravljena razpravljati o vprašanjih človekovih pravic. Tudi o statusu oseb, ki pripadajo manjšino, smo se pripravljeni pogovarjati, vendar smo se odločili, da bomo izvedli tudi restriktivne ukrepe do tistih oseb, ki izvajajo to vrstno zatiranje. Trenutno je 78 takšnih oseb na seznamu Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar Dali. Sedem predlogov resolucij smo prejeli, s tem smo za razpravo zaključili, glasovanje pa sledi sedaj.